Dear friends, if I could ask you Prosim vas, da zauzamete svoje mesta, prosim, da se čim prej odpravite do svojih sedežev.

Uh, dear friends, I will start in... Dragi prijatelji, začeli bomo čez eno minuto, prosim, da zasedete svoje mesto. Otvieram posiedzenie. Przypominam, że zgodnie z regulaminem...